Razpravo začete pogajanj o sporazumih o prosti trgovini z Avstralijo in Novo Zelandijo. Gospod Lange, pet minut, izvolite. Ja, dankeschön, Herr Präsident. Hvala, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, gospod komisar, imamo novo trgovinsko strategijo in tam smo prebrali, da imajo globalne verige za dodano vrednost pomembno vlogo tudi v Aziji in Pacifiku. In da bo to zelo pomembno na področju trgovine. Zaradi sklenitve TPP-ja, torej Pacifiškega sporazuma, je to zelo pomembno vprašanje. Prav in logično je, da v zvezi z Avstralijo in Novo Zelandijo, tudi mi začnemo ukrepati. Evropski parlament je v zvezi s tem vprašanjem organiziral delavnico, govorili smo o trgovinskem sporazumu za Novo Zelandijo in Avstralijo. Jasno je, da imamo po eni strani tesno skupnost vrednot, z Avstralijo in Novo Zelandijo. Imamo podobne predstave o gospodarstvu, o družbi in tako naprej. Zato lahko rečemo, da imamo veliko skupnega. Avstralija je, kar zadeva trgovino, na 21. mestu trgovinskih odnosov z EU, Nova Zelandija pa na 51. No, to ni ravno v vrhu trgovinske izmenjave, ampak po drugi strani pa tudi niso nepomembni. Seveda pa obstajajo tudi občutljivi sektori, še posebej na področju kmetijstva. Mleko, sladkor, tukaj smo imeli zelo veliko razpravo in tudi vprašanje mesa je bilo pomembno. Ovce in ovčje meso, tudi to je pomembno vprašanje vprašanje označevanja geografskega porekla se obravnava drugače v Evropi kot v Avstraliji. Vendar smo na poti priprave globalnih pravil. To je nujno pomembno, glede na to, da je svet vedno bolj globaliziran. Sam sem prepričan in tudi odbor je prepričan, da bi ta pravila najlažje izvajali z državami, ki so nam podobne v demokratičnem smislu, v gospodarskem smislu in tako naprej. Zato sem prepričan, da če bi govorili z Avstralci in eh, z Novo Zelanci, bi lahko bili bolj ambiciozni, kot so bili v ZDA z sporazumom TPP. Zaenkrat še nimamo nobenih ustreznih ocen, zato potrebujemo natančno analizo tega, kakšne bi bile posledice takšnega trgovinskega sporazuma. Gre pa tudi za vprašanje zmogljivosti Evropske komisije. Gospod komisar, morda bi morali preučiti tudi to, kaj ti? Letos se je prvič zgodilo, da je bilo število zaposlenih v generalni direkciji za trgovino pri komisiji skrčeno. Zato ne vem, ali boste zmogli obravnavati tudi to. Jaz pa mislim, da je trgovinska politika ključnega pomena in generalna direkcija za trgovino mora biti ustrezno tudi opremljena s kadrom. Zastopamo interese državljanov in Evropske unije, potrebujemo preglednost in jasnost. Zato smo zastavili to ustno vprašanje. V drugem februarskem zasedanju bomo vprašanje dopolnili z resolucijo, torej zakaj bi začeli pogajanja z Avstralijo in Novo Zelandijo, kakšna tveganja se pojavljajo zaradi TPP-ja in vprašanje je tudi, kakšne posledice bi imel sporazum z Avstralijo in Novo Zelandijo za druge države v tej regiji. Vse to želimo izvedeti od komisije. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala, gospod Lange. Kolegi in kolegice, dobrodošli tudi z moje strani. Gospod Mimica, v imenu komisije, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. Avstralija in Nova Zelandija sta podobno misleči partnerici s katerimi delimo skupne urednote in pristope. Zato je naša prednostna naloga, da okrepimo odnose s tema dvema državama. Leta 2015 je Evropska unija zaključila pogajanja za politični okvir eh, tako z Avstralijo, kakor tudi z Novo Zelandijo. Eh, želimo okrepiti partnerstvo na osnovi skupnih vrednot in načel, kakor so spoštovanje demokratičnih načel, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pravne države eh, ter um, skrb za mednarodno varnost in mir. Evropska unija ima um, dobre trgovinske in naložbene odnose z uh, tema dvema državama. Evropska unija je ena izmed največjih uh, trgovinskih partneric Avstralije. Uh, Eh, potem eh, smo tudi največji vir eh, uvoženega blaga za Novo Zelandijo, drugi največji uvoznik storitev in pa drugi največji tuji investitor. Avstralija in Nova Zelandija sta sklenili prostotrgovinske sporazume s Kitajsko, ASEANom, Korejo, Združenimi državami Ameriki, Amerike in pa združili so se tudi v transpacifiškem partnerstvu. To pomeni, da smo s tem eh, ponudniki iz Evropske unije v slabšem položaju kot naši konkurenti v preomenjenih državah. V praksi avtomobili, ki so izvoženi iz, iz, iz eh, Evropske unije, bodo uh, Eh, edini, za katere bo treba plačati uvozne dajatve. Evropska unija je največji investitor v Avstraliji in drugi največji v Novi Zelandiji, ampak vseeno imajo kitajski investitorji lažji dostop do teh dveh držav zaradi njihovih prostotrgovinskih sporazumih. Evropska unija um, želi tudi sodelovati v Eh, javnih razpisih, zato želimo okrepiti sporazum o javnih naročilih v okviru skupne uh, trgovinske organizacije. Dobro, nekaj je občutljivih proizvodov, govedina, očetina in mleko. Uh, nekatere države z jasnimi kmetijskimi problemi vseeno uspeli, so vseeno uspele skleniti prostotrgovinski sporazum z Avstralijo in Novo Zelandijo, naprimer Japonska. To dokazuje, da ehm, tudi eh, je možno skleniti takšne sporazume. Morda bi lahko sklenili kakšen sporazum o preferencialnem dostopu do trga za te uh, občutljive proizvode. Kar se tiče geografskega eh, označbe geografskega porekla, ima tukaj Evropska unija drugačen pristop. Nova Zelandija je napovedala, da bo eh, uveljavila označbo porekla za žgane pijače in vino. V primeru Avstrije že imamo sporozum o Eh, geografskem izvoru vina. Želimo si polne zaščite teh geografskih označb eh, za vsa vina, za žgane pijače in tudi za druga živila. Eh, pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu bi nam ponudila možnost za iskanje rešitev. Na nedavnih srečanjih predsednikov komisije in sveta in pa premijeja Eh, Nove Zelandije oktobra lansko leto in pa premije, s premijem Avstralije novembra lansko leto, eh, je bilo dogovorjeno, da bodo Eh, zagnane priprave na pogajanja o prostotrgovinskih sporazumih za vsako posamezno državo. Eh, komisija je začela z eh, postopkom javnega posvetovanja, prav tako um, se je začel postopek primerjave obeh sistemov. Ta postopke je treba zaključiti, preden bi komisija od sveta zaprosila uh, um, za avtorizacijo začetka pogajanj. Um, odbor INTA ima tudi odbor za spremljanje teh uh, pogajanj in tudi temu uh, odboru bomo redno poročali o napredku teh pogajanj. Miša, Hvala, gospod komisar, kolegi in kolegice. Prejšnja razprava je bila precej dolga, kot veste, zato smo si nabrali nekaj zamude. Uh, upravičujem eh, se za to, poskušala bom zagotoviti, da vsi spoštujejo čas za govor, tako bom besedo dala gospodu Kasparju za dve minuti v imenu LS. Izvolite. Gospa predsedujoča, gospod komisar, vesel sem, da imamo danes priložnost eh, spregovoriti o možnosti Eh, sklenitve prostotrgovinskega sporazuma za Avstrijo in pa eh, Novo Zelandijo. Zelo malo je članic STA-ja, s katerim nimamo sklenjenih prostotrgovinskih sporazumov, šest je takšnih držav. In če si ogledamo, eh, v kakšni družbi sta tukaj Avstralija in pa Nova Zelandija, um, je to presenetljivo, glede na to, da za tema dvema državama delimo veliko eh, vrednot, eh, eh, načel. Prav tako z, potekajo pogajanja o številnih prostotrgovinskih sporazumih, recimo z Južno Korejo, z Japonsko. Prav tako se pogajamo o sporažumu o zaščiti naložb s Kitajsko. Tako da to kaže na to, da je nujno, da začnemo pogajanja tudi z eh, Novo Zelandijo in pa Avstralijo. Dobro bi bilo, če bi pred podelitvijo mandata lahko zagotovili spoštovanje interesov vseh udeleženih strani. Um, Dobro bi bilo, če bi od vsega začetka vključili vse tiste, ki imajo gospodarske interese v Avstraliji in pa Novi Zelandiji. Dobro pa bi bilo, če bi priložnost izkoristili eh, tudi zato, da prisluhnimo tistim, ki imajo določene pomisleke. Eh, veliko skrbi prihaja iz kmetijskega sektorja v nekaterih uh, evropskih uh, regijah eh, to vzbuja razne pomisleke, skrbi zlasti v tistih najbolj oddaljenih regijah. Prosim, da prisluhnite tudi tem pomislekom, uh, zato da boste lahko upoštevali tako interese, kakor tudi strahove, pomisleke in uh, že sedaj vas opozarjam, da bomo v Evropskem parlamentu še pred podelitvijo mandata jasno izrazili naše želje in zahteve. V imenu socialistov in demokratov za eno minuto gospa Gras van der Heinz. Gospa predsedujoča, spoštovani komisar, spoštovani kolegi in kolegice. Sporazumi z Novo Zelandijo in Avstralijo uh, ne morejo biti sami sebi namen, ne morejo služiti nekakšnemu uh, cilju, torej treba doseči koristi za državljane in državljanke, torej govorimo o gospodarskem interesu, o um, večjem številu delovnih mest in tako naprej. Prav tako je pomembno, da ob tem ne nižamo evropskih standardov, recimo zaščito storitev v javnem interesu. Prav tako je treba zaščititi avtorske pravice in pa označbo geografskega porekla. Uh, Eh, treba pa je zaščititi tudi, eh, tudi eh, kmetijstvo, eno izmed najobčutljivih področji. Treba je spoštovati okoljske standarde, tukaj nismo pripravljeni sklepati nikakršnih kompromisov. Zato zahtevamo tudi obsežno poglavje o trajnostni rasti. Pri vseh sporazumih se zauzemamo za preglednost pogajanj za vključitev civilne družbe gospa mcclarkin za ekr za eno minuto. Uh, e kolegi evropska unija ima priložnost da v naslednjih letih um, izpogaja uh, ambiciozen moderen sporazum uh, o prosti trgovini z avstralijo in z novo zelandijo s Mm, s katerima imamo veliko skupnih vrednot eh, eh, in eh, druži naša tudi zgodovina. Ehm, prav tako moramo skleniti dvostranske sporazume, zato da bo Evropska unija lahko zaigrala uh, pomembnejšo vlogo v čezpacifiški skupnosti, eh, skupnosti. Treba doseči dogovore zaščiti investicij, o oznaki geografskega porekla. Sedaj imamo priložnost, da um, izpogajamo moderen, ambiciozen sporazum, ki bo upošteval uh, moderne elemente, digitalno gospodarstvo, uh, eh, IKT, uh, eh, avtorske pravice in tako naprej. Podpiram ta pogajanja uh, in upam, da bomo pogajanja k malu uspešno zaključili. Vrč čas se je iztekel, gospa, sedaj pa gospa, gospod Takula, se upravičujem. Hvala. Kolegi in kolegice, lep pozdrav vsem skupaj. Vesel sem, da uh, smo zastavili ustno vprašanje komisiji in da uh, v tej razpravi predstavljamo tudi resolucijo odbora INTA eh, v razpravi o prostorovinskem sporozumu za Avstralijo in Novo Zelandijo. Evropska unija se že dolgo pogaja s številnimi državami o prostorovinskem sporozumu. To nam pomogoča vzpostavitev stabilnih ekonomskih odnosov Ampak še vedno zamujamo pri tem, še vedno nimamo prostodrkinskih sporazumov z, izmed, z enim izmed najpomembnejših svetovnih gospodarstev, z Avstralijo. To je zelo presenetljivo, kajti z Avstralijo in Novo Zelandijo nas, dol, nas družijo dolge tradicije, eh, sodelujemo na marsikaterem področju in imamo skupne osnovne urednote. Prav tako eh, ne smemo biti izključeni um, iz tega čezpatifiškega partnerstva. Uh, poglebiti je treba dobre odnose in sodelovanje z tema dvema državama. Na ta, na ta način uh, lahko spodbujamo trajnostno trgovino in spoštovanje vrednot. Zato sprašujem naslednje, naslednje. Zakaj Evropska unija še ni začela pogajanj za Avstralijo in pa Novo Zelandijo? Uh, Eh, eh, tako Evropska unija, kakor Avstralija in Nova Zelandija so jasno izrazili pripravljenost na začetek teh pogajanj. Pripričan sem, da bi vse države imele koristi od takšnih pogajanj. Tako kot je bilo to v primeru uh, Ehm, drugih prostotrgovinskih sporazumih bi eh, si seveda že želeli vpliv na vsebino prostotrgovinskega sporazuma. Upam, da bo eh, komisija kmalo začela za pripravami in da se bo polno zavezala ehm, prostotrgovinskemu sporazumu, ki bo prinesel koristi vsem udeleženim stranim. Hvala, omenoguje. Gospa Sančes Kaldente. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Um, Ko vzpostavimo dogmo, več ni treba, da jo racionalno utemeljujemo. In današnja dogma je, da bomo gospodarsko krizo rešili z večjim izvozom, namesto da bi povečali domače povpraševanje. Uh, Um, nimamo še dogovora o preferencialnem vstopu na trg uh, z tema dvema državama in uh, vsi sedaj kričijo, kako smo lahko pozabili na te dve državi. Če bomo sklenili prostotrgovinski sporozum s tema dvema državama, upam, da ne bomo zapadli dogmam, da bomo ohranili našo perspektivo, da bomo jasno vedeli, kakšne koristi bo ta sporozum uh, Eh, prinesel našim delavcem, eh, okolju in pa zdravstvu. Ampak to niso ehm, skrbi, ki, torej to niso skrbi, ki tukaj prevladajo. Večina ljudi tukaj še vedno razmišlja o tem, kako bi še naprej nižali standarde. Dobro, prostotrbinskim sporazumom da, ampak ne za vsako ceno. V imenu zelene gospa Hojbuh za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča kmetijski proizvodi so zelo pomembni izvozni proizvodi Nove Zelandije in pa Avstralije. Zato bi ob morebitni sklenitvi prostotrovinskega sporažuma s tema državama članicama, more, eh, s tema državama morali posvetiti veliko pozornosti področju kmetijstva, ampak v osnutku resolucije nisem našla uh, Eh, kaj dosti besed o tem. Um, recimo pri nas so stroški proizvodnje mleka 10 eh, centov višji na liter mleka kot v Novi Zelandiji. Podobno je pri uh, očetini ali pa v sektorju sladkorja, čeprav so ti sektori že pod velikim pritiskom tukaj v Evropski uniji. Uh, nimajo dovolj podpore, ne nazadnje zaradi evropske politike na tem področju, ki stavi predvsem na izvoz in ne razmišlja o tem, da um, so proizvodi najcenejši takrat, če sploh niso proizvedeni. Če bomo sedaj evropske kmete uh, postavili v neposredno konkurenco za Novo Zelandijo in uh, Avstralijo, bo situacija na trgu se še bolj zaostrila. Zato prosim, da sektor mleka izamemo iz teh pogajanj, da preučimo negativne uh, vplive na kmetijstvo. To bi bilo tudi v interesu evropskih državljanov, ki radi jejo lokalne proizvode. Prav tako nima smisla, da po vsem svetu uh, tovorimo proizvode, če jih lahko pridelamo pri nas doma. Grazie. V imenu FDD za eno minuto, gospod Begin. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, kolegi in kolegice, jaz se zauzemam za ambiciozen, obširen sporozum za državami, kot so Avstralija in pa Nova Zelandija. Morali bi približati naš trg vsem tistim državam, ki so del TTIP-a. To so zanimivi trgi za naše izvoze in uvoze. Ampak seveda se tukaj skrivajo tudi določene skrite grožnje. Uh, Eh, recimo omenili smo že kmetijski sektor, tega ne smemo žrtvovati v imenu naših geopolitičnih interesov. Upoštevati moramo tudi pomisleke iz mlečnega sektora, ki ga je že močno prizadel ruski embargo in ki um, bo trpel tudi zaradi sporazumov, kot je TTIP. Najbolj občutljivi sektori morajo biti izključeni iz pogajanj in uh, pogajanja morajo biti kar se da pregledna. TTIP je pokazal, da moramo ob uh, takšnih sporazumih poslušati tudi glasove naših državljanov. Gospod Filner, za dve minuti. Hvala lepa. Ti uh, takšni sporazumi so za pozdraviti. Uh, Avstralija in eh, Nova Zelandija sta dve izmed česih držav, s katerimi še nimamo eh, prostotrovinskih sporazumov. Druge države so Rusija, Kitajska, Hongkong eh, in Tajvan. Pravzaprav bi pričakovali, da bosta Avstralija in Nova Zelandija tukaj v boljši družbi, ko gre za prostotrovinske sporazume. Eh, skrajni čase, da dobimo ta dva prostotrgovinska sporazuma, kajti uh, trgovski tokovi so se spremenili zaradi čezpacifiškega partnerstva. Um, prav tako morajo ti trgovinski sporazumi morajo biti kar se da dobri. Uh, upam, da bomo uspeli uskladiti naša pravila. Tukaj gre za dve državi, ki sta nam zelo blizu in uh, če bomo začeli vzpostavljati globalne standarde na področju trgovine, se mora Evropska unija povezati z podobno mislečimi partnericami. No, eh, kar se tiče pomislekov grede kmetijskega sektorja. Nova Zelandija in eh, Avstralija imata velik kmetijski sektor, ampak imata velik eh, lokalni trg. Mi živimo na drugem. Eh, delu sveta, tako da mislim, da so tukaj pomisleki uh, eh, posem odveč. Na komisarja bi apeliral, da mm, naj bodo ti prostotrgovinski sporazumi, kar se da ambiciozni, to pravzaprav mora postati nek zlati standard za prostotrgovinske sporazume. Prav tako pa bi komisarja opozoril, naj se ne, zaplata, naj se ne zapleta v neskončna pogajanja. Gospod Martin, za eno minuto. Hvala lepa tudi sam pozdravljam namen komisije, da začne pogajanja o prostotrgovinskih sporozumih s tema dvema državama. Pacifička regija predstavlja 30 odstotkov rasti eh, v eh, gospodarske rasti na svetu, zato je ta regija bistvenega pomena za nas. Relativna bližina azijskega trga in uh, Eh, zaradi članstva v TTIP sta lahko Avstralija in Nova Zelandija za nas zelo pomembni partnerici. Glede na izkušnje o prejšnjih pogajanjih ehm, lahko pričakujemo, da bosta ta dva sporazuma zgledna, lahko bi jih sklenili zelo hitro, tega ne moremo reči za vsa eh, podobna pogajanja. Prav tako je priložnost, da sklenemo kakovostne um, sporazume z ustreznimi okoljskimi in drugimi standardi glede trajnostnega razvoja in tako naprej. Glede na izkušnje na področju naložb, pa mislim, da bi lahko določene izkušnje pridobili tudi na podlagi nedavnega spora o mehanizmu za reševanje investicijskih sporov, tako da moramo tukaj poskrbeti za uh, obširno in jasno poglavje o tem gospa Curtin Darling, modri karton. Spremete? Prav, izvolite, gospa. Thank you, president. Hvala lepa, hvala lepa, gospod Martin. Julija leta 2013 se je avstralska vlada odzvala uh, na. Eh, možnost sklenitve prostotrgovinskega sporazuma z Evropsko unijo. Uh, Eh, ali menite, da bi tukaj združen, izstop Združenega kraljestva iz eh, Evropske unije lahko škodil našim odnosom z tema dvema glavnima zaveznicama? Ja, res je, nekateri v tej hiši se zauzemajo za to, da bi morali vzpostaviti alternativno prosto trgovinsko cono z nekdanjimi partnericami iz Commonwealtha. No, ta pogajanja, kakor tudi dogovori za Singapurom, z Singapurom, Kanado in drugi, eh, druga pogajanja kažejo na to, da želijo države iz eh, Commonwealtha trgovati za širšo Evropsko unijo. Eh, to ima koriste tako za Združeno kraljestvo, kakor tudi za preostanek Evropske unije. Gospod Zahradil, za eno minuto. Hvala lepa. Gospod eh, komisar, kolegi in kolegice, Evropska unija zamuja pri sklenitvi prostotrgovinskih sporazumov z eh, Azijsko-Pacifiško regijo. Eh, ZDA so nas tukaj prehiteli, sklenili so okvirni prostotrgovinski sporazum z številnimi državami. No, mi imamo recimo dvostranski sporazum z Vietnamom, ta je tik pred ratifikacijo. Eh, verjetno ga bomo zaključili v naslednjih treh letih, potem sklenjen je tudi sporazum za Singapurom. Um, sedaj pa čakamo tudi na, Evrop, na odločitev Evropskega sodišča v zvezi s tem. Bistvenega pomena je zato, da um, pustimo odprto možnost vstopa na nove trge, recimo Avstralijo in pa Novo Zelandijo. Uh, Eh, tukaj treba prebiti eh, ta zid molka, zato pozdravljam eh, to ustno vprašanje, upam, da bomo kmalo prišli do takšnega sporazuma. Gospod Omar, že za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Gospod komisar, pred kratkim sem imel priložnost za pogovor z gospod Malmstrmovo. Pogovarjala sva se o občutljivih proizvodih iz ultraperifernih regij in njihovi vlogi v različnih prostotrgovinskih sporazumih. In rad bi spomnil na angažma komisarke, eh, ki se je zavezala k določenim ukrepom pri teh pogajanjih z Novo Zelandijo in Avstralijo. Vemo, da je komisija želela zaščititi eh, posebne sladkorje iz ultraperifernih regij eh, ta regija bi lahko prišla v težave in eh, komisarka bo, eh, upam, da sledila tem zavezam. Gospod Morgano, za eno minuto. Najlepša hvala. Avstralija in Nova Zelandija sta zgolj geografsko oddaljeni od Evropske unije. Imamo iste demokratične vrednote, imamo iste interese, kar se tiče teh temeljnih vprašanj. In te skupne vrednote so v zadnjih letih privedle do tesnega partnerstva, do bilateralnih sporazumov. Delegacija za odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo, v kateri sam eh, sodelujem in to mi je v čast, se bo srečala eh, s predstavniki eh, tako politične sfere, kot tudi industrije v eh, Avstraliji. To je dobra novica, želimo, da komisija začne pogajanja s tema dvema državama, potrebujemo sodobne sporazume, ki odražajo očutljivost določenih sektorjev, naprimer kmetijskega sektorja, pomembne so geografske označbe in mislim, da bi lahko to bila uh, pomembna pot naprej pri krepitvi uloge eh, Evropske unije v uh, tej eh, azijsko-pacifiški regiji. To je tudi dobra priložnost za evropske podjetje, kar pomeni, da bo eh, takšen sporazum dobro vplival na eh, evropske državljane, na rast in delovna mesta. Gospa Foster. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kot podpredsednica delegacije za odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo pozdravljam to priložnost za razpravo. Pozitivna novica je ta, da se daj. Uh, potekajo razprave o začetku pogajanj za Avstralijo in Novo Zelandijo. Te razprave smo čakali že dolgo in eh, pogosto eh, razloge, kot je protekcionizem, uporabljajo nekateri v tem parlamentu zato, da bi preprečili napredek, kot smo slišali danes. V eh, določeni fazi so uh, zahtevali odgovore v zvezi s človekovimi pravicami o teh dveh držav in to je šokantno. Na tisoče, tisoče vojakov iz teh dveh držav je izgubilo uh, življenje, ko so v 20. stoletju eh, osvobajali to celino. Pozivam vas, gospod komisar, da ta pogajanja začnete čim prej in da sta prostotrgovinska sporozuma sklenjena čim prej. Pri tem eh, bomo vsi pridobili in zmagali. Vsi bomo uh, želi dobre rezultate. Najlepša hvala, gospod Maurel. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Eh, kolegi pravijo, da ne smemo več zapravljati časa, da že zamujamo glede na to, eh, kaj so v ZDA naredili v tej pacifiški eh, regiji. Mislim, da moramo pristopiti previdno. Imamo skupne stvari, kar se tiče Avstralije, Nove Zelandije, temeljne pravice, demokracije in tako naprej. Smo pa, kar se tiče trgovinske kulture, različni tam ne poznajo geografskih označb, naprimer, kar se tiče storitev, eh, so zapisani negativnim seznamom, mi pa imamo raje pozitivne sezname. Zato moramo biti pazljivi. Kot eh, je dejala prejšnja kolegica, eh, bomo s tem vsi pridobili. Ampak, kar se tiče kmetijstva, se lahko malce česa bojimo. Biti moramo zelo pazljivi, kar se tiče takšnega odpiranja trgov. Eh, gre za intenzivno kmetijstvo, industrijsko kmetijstvo, njihovi standardi niso tako zavezojoči in paziti moramo, da na koncu ne bomo imeli evropskega kmetijstva, ki bo v nevarnosti, tudi kar se tiče mlečnega sektorja. Paziti moramo, paziti, postopati previdno. Hvala. Eh, hvala. Zdaj pa imamo pet minut eh, za postopek CatchDI. Pritegnite pozornost predsednika. Gospa McGuinness, izvolite. Hvala lepa, gospa eh, predsednica in hvala lepa, gospod komisar, za vodne besede. Mnogi ste omenjali kmetijski sektor kot zelo občutljivo področje. Več bi si želela slišati, kako bomo to obravnavali v teh pogajanjih. Seveda si želimo več trgovanja. To je dobro za vse moramo pa upoštevati tudi občutljive točke. Imamo pa še večje vprašanje. Evropa je vključena v različna pogajanja, nekatere so že zaključena, druga še poteka. Moje vprašanje komisiji je, kdo spremlja celoten vpliv teh eh, sporazumov, se, o katerih se pogaja usporedno, sploh eh, na področju kmetijstva. Kot so kolegi povedali, imamo skupno kmetijsko politiko, imamo različne kmetijske strukture in moramo ohraniti eh, kmetijstvo na podeželju. Lahko eh, poveste, kaj o vplivih različnih eh, prostotrgovinskih sporazumov specifično na kmetijski sektor? Gospod Kaputo za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Združene, eh, Evropska unija, Nova Zelandija in Avstralija delijo številne vrednote, kot naprimer človekove pravice, varnost, razvoj, varstvo okolja. Zato ne vemo, zakaj sta Avstrija, eh, Avstralija in Nizozemska med tistimi, gospod Kaputo, ali bi lahko govorili malo bolj počasi. Torej, um, zakaj ni uh, preferencialnega trgovanja s tima državama? Uh, mislim, da je treba sprijeti ambiciozne sporazume z Novo Zelandijo in Avstralijo, kajti to omogoča Evropski uniji, da se bolj vključi v uh, vrednostno verigo z Azijo in pacifiškim območjem. In zato je treba takoj začeti z pogajanji o teh sporazumih, tako da bomo zagotovili preferencialni dostop tudi do teh trgov, kajti Nova Zelandija in Avstralija sta moderni eh, družbi, ki eh, z, visok, z visoko ravnjo demokracije. Gospod Marijas. Hvala lepa, gospa predsednica. Prostotrovinski sporazum med Evropsko unijo, Avstralijo in Novo Zelandijo bo pripeljal do odprave carin. Rezultat bo, da bo Evropsko unijo preplavilo blago, predvsem kmetijski proizvodi, medtem ko grški, francoski, kmetje in drugi v Evropski uniji bijajo boj za preživetje. To bo pripeljalo tudi do tega, da bodo velike multinacionalke zmagovale proti malim podjetjem in to v času, ko se mala in srednja podjetja borijo z kriznimi časi. Sporazum daje multinacionalkam tudi možnost, da zahtevajo škodnine od držav članic zaradi kršitve določenih pravic. Evropska unija ima veliko brezposelnih. In če bomo zdaj sprejemali take sporazume, bomo s tem še okrepili revščino. Gospa Tomašič, izvolite. Hvala lepa. Evropska unija. Hvala no lepa. Evropska unija je drugi trgovinski partner Avstrije in tretji trgovinski partner Nove Zelande. Avstralija pa je 16 eh, partnerica Evropske unije in Nova Zelandija 51. 40 milijonov evrov je medsebojni promet in eh, ima trend rasti. Eh, iz tega je vidno, kako velik potencial imamo za razvoj nadaljnih trgovinskih odnosov z tema dvema trgoma. Sporazum je logičen korak naprej, je pa še nekaj več po podpisu transpacifiškega sporazuma in zaradi vse močne prisotnosti Kitajske v tem delu sveta mora Evropska unija tudi povečati svoje partnerstvo s temi eh, državami, če želi ostati globalni akter. Upajmo, da bodo pogajanja bistveno bolj eh, transparentna kot tista o TTP-ju tako da bi bili pravočasno seznanjeni z pozitivnimi in negativnimi učinki sporazuma. Gospod Ashworth. Uh, Naj se zahvalim komisarju za odpiranje pogajanj o sporazumu. Bi pa omenil dve zadeve. Kot prvo se strinjam oziroma razumem zaskrbljenost eh, tistih na kmetijskem področju. To so nevarnosti, zaradi tega ker obstajajo, vendar pa se tukaj pretirava. To so sporozumi, ki prinašajo pozitivno na obeh stranih. Drugič, ta sporozum je povezan z več kot samo trgovino. Gre za skupne vrednote, za močne čustvene vezi in močne zgodovinske vezi vezi, ki bi jih morali priznati že pred časom. Zato komisarja pozivam, da čim hitreje napreduje z tem prostotrgovinskim sporazumom. S tem smo zaključili eh, postopek. Pritegnite pozornost predsedujočega, zdaj pa vi, gospod komisar Mimica. Hvala lepa, gospa eh, predsednica, spoštovane poslanke in poslanci. Naj ponovim prizadevanja komisije, da spremi naslednje korake pri sprožitvi pogajanj za sklenitev prostotrgovinskih sporazumov za Avstralijo in Novo Zelandijo. Komisija bo pri tem um, upoštevala veljavna pravila in prakse, sledila oceni očinkov in sprejela pripravljalne ukrepe glede oblikovanja vsebine sporazuma in pridobitvi dovoljenja oziroma soglasja sveta, da začne s pogajanji. Komisija je pokazala svoj nov pristop do trgovinskih sporazumov eh, v lanskem oktobru. Sporočilo v tej smeri izraža naše prizadevanje da sprejmemo skupen pristop pri trgovini in eh, trajnostnem razvoju, katerega vključimo tudi okoljske vidike. Pristop, ki ga bomo obrali v odnosu do Avstralije in Nove Zelandije, je jasno začrtan in to bomo poskušali tudi doseči skozi pogajanja. Tako kot pri drugih eh, pogajanjih eh, se bo komisija eh, močno zauzemala za zagotovitev transparentnosti teh pogajanj. Še posebej se bo ukvarjala z analizo informacij in izvaja dialog z Evropskim parlamentom. Hvala lepa. Hvala.